Lep pozdrav vsem, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Prosim vas, da si nataknete slušalke iz dveh ključnih razlogov. Ja, the headphones. Imate slušalke? Dobro, dva razloga. Prvi razlog. Sam sem eden od tistih 550 milijonov oseb, ki govorijo špansko, tako da bi res rad izkoristil priložnost, ki mi jo ponujajo v tem trenutku. Drugi razlog pa je prav tako pomemben. Imamo najboljšo ekipe tolmačev na svetu in tudi to se mi zdi, bi morali izkoristiti. Najlepša hvala vsem. Mi kolega Mezner. Kolegica Meissner je že opravičila predsednika odbora Alana Kadeka ker ga danes ni z nami. Moram priznati, da tega ne obžalujem, tega ne obžalujem, zato ker zdaj sam lahko predsedujem temu čudovitemu panelu govorcev. No, če pustimo šalo ob strani, Prepričan sem, da bodo kolegi opravili odlično delo, sam bom predsedoval temu panelu in rad bi pozdravil vse udeležence, vse strokovnjake, vse predstavnike evropskih institucij in seveda tudi vse kolegice in kolege iz Evropskega parlamenta. Predvideno je bilo, da tudi sam nastopil v okviru tega panela, zato bomo malce obrnili vrstni red. Sam ne bom nastopil pozneje, ampak bom zdaj povedal, kar sem imel zapovedati. Rad bi spostavil pomemben datum oziroma pomemben podatek. Tri četrtine planeta pokrivajo vode, oceani pretežno. Oceani in morja oblikujejo največji vodni vir na svetu. Več kot 70 odstotkov površine Zemlje pokrivajo. Ob oceani in morja so izjemno pomembni za ustvarjanje življenja in tudi za preživetje ljudi. Evropska unija ima največje pomorsko območje na svetu. 25 držav in ozemelj. Tudi ultraperiferna regija, odkudar sam prihajam, je del te skupine. Prihajam s Kanarskih otokov. Imamo vso legitimnost za to, da opravimo vodilno vlogo, ko gre za upravljanje oceanov. Posebno pozornost moramo seveda posvetiti tudi ribiškemu sektorju. Ampak o čem natanko govorimo, ko govorimo o upravljanju oceanov? Kaj pomeni zagotavljanje dobrega upravljanja? Kaj dejansko to pomeni? Dovolite mi, da v parih besedah zelo telegrafsko povem, kaj se meni zdi nujno potrebno v okviru dobrega upravljanja. Najprej bi rad izpostavil naslednje. Dobro upravljanje v prvi vrsti zahteva sodelovanje vseh akterjev na vseh ravneh. Ribištvo nima meja in ravno to je argument v prid skupni ribiški politiki. Povedano drugače, oceani imajo čezmejno naravo in ravno zaradi tega moramo sodelovati pri sprejemanju ukrepov in dejavnosti. Vsi akterji, vlade, institucije na vseh ravneh moramo sodelovati na mednarodni ravni in na regionalni ravni, torej od zgoraj na vzdolj in obratno. Dobro upravljanje pa seveda zadeva tudi same operaterje. To je drugo ključno načelo, ki bi ga rad izpostavil. Zelo pomembno je, da prisluhnemo tudi znanstveni skupnosti, nevladnim organizacijam, celotnemu sektorju. Nujno pa je, da vsi ti operaterji oziroma akterji stopijo na našo stran, vstopijo v isti čovn vsi skupaj moramo delati v isti smeri, ne zgolj za te akterje, ampak skupaj z njimi. Vse to pa je seveda povezano s tem, kar sam imenujem uporaba enostavne terminologije. Morda je to malce demagoško, ampak nič hudega. Nekatere opredelitve so res malce nejasne, kot so električni ribolov, pomorska območja oprema in tako naprej. Mislim, da bi morali imeti kampanje javnega osveščanja, tudi ko gre za to vrsto terminologijo, vendar bi vseeno, mislim, da morali delovati nekoliko bolj previdno in odgovorno. Utemeliti se moramo na znanstvenih dognanjih, delovati moramo resno. Demagogija ni primerna zlasti če je namenjena zavajanju ljudi, ker s tem eh, vodi zgolj v uničenje. Četrto načelo. Zašitena pomorska območja so zelo pomembna. Ampak ali so to res čudežno zdravilo za vse? Zaščitena pomorska območja, po mojem mnenju, zagotovo imajo ekološka in socialno-ekonomska tako prednosti kot tudi koristi. Niso pa ta zaščitena območja cilj sama po sebi. In peti element iz tega kratkega kataloga je vezan na to, da bi se morali odreči uporabi sofisticirane terminologije, ki je težko razumljiva in še teže izvedljiva. Prej sem jih nekaj naštel. Naprimer, največji trajnostni donos, selektivnost in tako naprej. Največji trajnostni Donos je pojem, s katerim so se ukvarjali tako v sektorju, operaterji, znanstvena skupnost. Skušali smo ga uresničiti v praksi. Ampak dejstvo je, da še danes ne vemo natanko, kaj to pomeni in predvsem, kako to uresničiti v praksi. Zato je res nujno pomembno, da se trudimo oblikovati dosegljive realne cilje. Ne vem, zakaj ne bi uporabljali nekoliko bolj razumljivo terminologijo. Še eno načelo bi rad izpostavil, ker se mi zdi bistvenega pomena pri dobrem upravljanju oceanov. Ko gre za sprejemanje odločitev o upravljanju oceanov in upravljanju verov, bi morali prisluhniti strokovnjakom na vseh področjih. Zelo pomembno je, da tudi okoljske organizacije, pa tudi konvencija za biološko raznovrstnost sodelujejo pri sprejemanju odločitev, tudi ko gre za upravljanje ribolova, naprimer. Zelo pomembno je, da izkoristimo obstoječe instrumente. Okrepiti je treba regionalne in globalne instrumente, o katerih smo se že dogovorili. Graditi moramo na vsem delu, ki smo ga opravili že dosedaj. Kadar prizadevanja ne privedajo do željenih rezultatov, običajno ni krivda v zakonodaji, temveč v slabem izvajanju zakonodaje, tudi na ribiškem področju. Zagotoviti moramo okvir enakih pogojev delovanja za vse flote v Evropski uniji. Zame je to izjemno pomembno vprašanje, še posebej, če upoštevamo to, kako visoke okoljske standarde uveljavljamo v Evropski uniji, tudi na področju trajnosti. Naša plovila morajo seveda spoštovati vse te stroge standarde in mislim, da bi morali ti standardi veljati tudi na mednarodni ravni. V nasprotnem primeru je naša flota v slabšem položaju. Evropska unija bi morala odigrati vodilno vlogo tudi v okviru pogajanj in v okviru mednarodnih forumov, zato da bi zagotovili to, da bi vse vključene strani prevzele svoje odgovornosti in da bi se soočile z vsemi izzivi, ki se nam postavljajo na pot, ko govorimo o trajnostnem upravljanju z oceani. Veliko izzivov se pojavlja tudi na področju ribolova, pretiran ribolov, podnebne spremembe, potem nelegalen, neprijavljen in nereguliran ribolov. Evropska unija je dosegla v zadnjih dveh desetletjih velik napredek v boju proti tej kugi. Poleg tega smo oblikovali skupno ribiško politiko. In tu bi resnično rad pozdravil kompromis, ki ga je dosegla komisija tudi na področju nelegalnega ribolova. Nujno je, da tudi tretje države sprejmejo ustrezne ukrepe. Namreč ne smemo dopustiti, da bi ulov iz nezakonitega ribolova pristal na našem trgu. In še deveta zadnja točka, vprašanje. Kaj se dogaja z ribištvom in ribogojnicami? Kakšno vlogo igrajo ribogojnice v vsem tem? Število prebivalcev se stalno povečuje in naš izziv je, kako nahraniti vse te državljane. Tu lahko tudi ribogojnice odigrajo svojo vlogo. Mislim, da bi morali poskrbeti za boljše izkoriščanje naravnih virov v oceanu, da bi morali storiti več tudi v boju proti podnebnim spremembam. Vse to, kar sem zdaj naštel, je zgolj par zamisli. In pri vseh teh zamislih je zelo pomembno, da zagotovimo ustrezno dobro mednarodno upravljanje oceanov. Zdravje oceanov je ključnega pomena za državljanske posod po svetu. Zato moramo storiti več, da bomo z oceani bolje upravljali. Bolje moramo izkoriščati tudi vire v oceanih, istočasno pa moramo oceane ohraniti čiste, produktivne, varne, zdrave in zaščitene. Najlepša hvala. Ja, ora, me gustaría... Zdaj pa bi besedo predal predstavnikom Evropske komisije, ki prav tako so organizira to srečanje. Vsak govorec bo imel na voljo približno 4 minute. Besedo najprej predajam Žuava Kijaru Mačadu, generalnemu direktorju splošnega direktorata za pomorske zadeve in ribolov v komisiji. Gabriel. Hvala lepa, dragi Gabriel. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, dragi komisar Vela, gospe in gospodje. Za začetek bi dejal, da je zelo pomembno, da smo ta dogodek soorganizirali skupaj z Evropskim parlamentom. Dejstvo, da je danes v dvorani toliko mladih, je nekaj, kar uh, bi nas moralo zares veseliti vse. Zares verjamem, da so ti dogodki, ki jih gosti Evropski parlament, pravzaprav uvod v ustanovitev odbora za pomorstvo in ribištvo v Evropskem parlamentu. Meni se zdi, da je bila to dobra ideja za prihodni sklic Evropskega parlamenta. Po mojem bi to koristilo vsem nam. Bi se pa rad seveda zahvalil in čestital vsem poslancem za prizadevanja, ki so jih izkazali v tem mandatu, recimo Gezine Meissner in drugim, zato da so ta vprašanja uvrščali na dnevni red na različnih sestankih parlamenta. Kot drug, ko so povedali že drugi govorci pred menoj, so oceani in morja ključnega pomena za vse izmed nas. Bodi si, če živite ob morju ali na celini, torej, da morja ni blizu vas, je vse eno. Oceani so zelo pomembni za vse nas, so pa pod pritiskom in so uh, zares občutljivi in ranljivi. Zato moramo z njimi upravljati bolje. Mi kot svetovna skupnost pa smo na to pozabljali in to zanemarjali vrsto let. Evropska komisija je pred štirimi leti zaprosila evropske in mednarodne partnerje, oziroma vprašala jih je, kaj menijo o okviru za upravljanje z oceani. Se jim ta zdi dovolj učinkovit ali ne? Skoraj da vsi partnerji so odvrnili, da se jim ne zdi dovolj učinkovit. Ne zato, ker trenutni mednarodni okvir, ki izhaja iz konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu, ne bi bil pravi. Gre za to, ker še vedno ostajajo vrzeli v mednarodnih instrumentih. Ti niso dovolj učinkoviti in ne zadostujejo, ne izvaja se jih v zadostni meri. Prav tako ni zadostne koordinacije med vsemi organi, ki so bili vzpostavljeni v zadnjih letih in desetletjih. Potrebujemo dobro mednarodno sodelovanje, kar v tem času morda ni vedno najbolj priljubljena tema za pogovor, ampak težave, s katerimi se soočajo, presegajo državne meje in zato se lahko z njimi borimo ustrezno le, če sodelujemo na mednarodni ravni in onkraj meja. Pričeli smo s pobudo, da bi tokrat prvič komisija in Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom komisarja Vele in visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini prvič pripravili dokument na evropski ravni o upravljanju z oceani. Odkar smo pričeli s to pobudo, je bil naš ključni cilj, da se trenutna situacija izboljša. Zdaj, štiri leta pozneje, kot je napovedal že komisar Vela v svojem uvodu, prvič objavljamo poročilo o napredku glede našega dela, kaj smo dosegli, kaj smo si, glede tega, kar smo si zastavili pred štirimi leti. Do poročila lahko dostopate vsi in videli boste, da obljube pretvarjamo v dejanja, tudi na področju ribištva. Za začetek bi rad izpostavil zelo pomemben sporazum, ki je bil dosežen prejšnjega oktobra in ki je pričel že veljati. O novem, govorimo o novem sporazumu za arktični ribolov. V osrednji arktični regiji je ribolov prepovedan še, za 16 let. To je prvi takšen sporazum na mednarodni ravni. V tem obdobju 16 let bo v osrednjem arktičnem oceanu prepovedano loviti ribe. In ta sporazum se bo lahko podaljšal, če se bodo pogodbenice o tem dogovorile. Evropska unija se bori, da bi izkoreninili nezakonit ribolov in v ta namen smo razvili zelo močan instrument na evropski ravni. In s pomočjo tega instrumenta smo uspeli vplivati na ravnanje in spremeniti ravnanje in vedenje naših partnerjev, tako da smo izkoreninili na trgu Evropske unije nezakonito ulovljene ribe. Poleg tega razvijamo mrežo partnerskih sporazumov o ribolovu s tretjimi državami. Navdih seveda črpamo v skupni ribiški politiki, v srči katere je trajnost in ustrezno vzdrževanje ribih staležev. To novo načelo smo potem prenesli v vrsto sporazumov z Mauretanijo, Marokom, Zelenorskimi otoki, Gvinejo, Bisav, in v to zadnjo generacijo sporazumov smo unesli še razsežnost o vzdržni, o trajnostni modri rasti, torej o modrem gospodarstvu. Poleg tega skupaj z našimi partnerji spodbujamo razvoj trajnostnega modrega gospodarstva. Veliko interesa vlada za to eh, in mislim, da so to omenili v svojih uvodnih govorih tudi govorci na začetku. Moramo pa biti previdni, Na, gospodarsk na modro gospodarstvo je vedno treba gledati skozi prizmo trajnosti. Vendar, če želimo, da bo Evropska unija verodostojna na mednarodni ravni, moramo biti najprej verodostojni sami pri sebi doma. In tu bi rad izpostavil prizadevanja, ki tečejo v državah članicah, v parlamentu in v samem sektorju na področju ribištva. Dosegli smo ogromen napredek, saj smo staleže rib v evropskih vodah skoraj da že pripeljali na trajnostno raven. Nismo še čisto na cilju, nekaj bo še treba storiti, ampak v zadnjih letih so staleži eh, rib postali dosti bolj trajnostni. Vidim, da sem že skoraj da presegal svoj dovoljeni čas, tako da bom zaenkrat eh, končal in poznaj, če bo kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim. Moram pa povedati, da sem res vesel, ker skupaj s parlamentom lahko gostimo ta dogodek in eh, res bom vesel, um, oziroma bom z veseljem sodeloval na razpravah pozneje. Hvala lepa, Žual. Ja, vem, da štiri minute ni veliko, ampak eh, žal moramo spoštovati omejitve, ki nam jih narekuje dnevni red. In res bi prosil vse govorce, da se držijo predpisanega časa štirih minut. Zdaj pa bom dal besedo gospodu Kristjanu Leflerju, namestniku generalnega sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje. Izvolite. Much, Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, hvala tudi Evropskemu parlamentu, ki današnji dogodek gosti. Hvala vsem vam, ki ste se zbrali danes. Eh, to mi res uliva pogum, ker vidim, da je tu toliko predstavnikov različnih institucij, eh, civilne družbe, zasebnega sektorja in drugih. Mislim, da to dobro odraža potrebe, da je treba na oceane pogledati širše, da je treba razbiti silose in sodelovati prek področji politik. To je naša kolektivna odgovornost. Če želimo najti rešitve za varna, čista in vzdržna morja ter oceane. Ko iščemo inovativne načine, kako upravljati z oceani, Evropska unija podpira česektorski pristop. Skušamo graditi mostove med vsemi akteri in pripravljalci pobud. Takšen pristop je tudi dobro odražen v poročilu Evropske unije o napredku na področju mednarodnega upravljanja z oceani. To poročilo je bilo sprejeto 15. marca po nekaj letih ukrepov, ki jih je izvajala Evropska unija. Evropska unija je dejavna na področju upravljanja z oceani, to pa temelji na načelu multilateralizma. Skušamo zapolniti regulativne vrzeli, olajšati sodelovanje in poiskati nove pobude. Prepričani smo, da morajo biti oceani umeščeni visoko na listvico, mednarodno listvico prioritet. Enako velja tudi za evropsko politiko. Zdaj smo v času svetovne negotovosti in Evropska unija mora ostati zanesljiv akter, ki spodbuja svoje interese in načela na mednarodni ravni v tesnem sodelovanju z drugimi. Eh, seveda se zauzemamo za mednarodno ureditev, ki bi temeljila na skupnih pravilih, Vse skupaj pa je podkrepljeno z agendo Evropske unije 2030 za trajnostni razvoj. Prav tako pa imamo veliko notranjih dokumentov Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko, kjer so oceani prav tako zelo pomemben element. V zadnjih dveh letih smo tudi v bilateralnih stikih s tretjimi državami spostavili pomen upravljanja z oceanov. Enako smo storili pri strategijah. Tega smo se lotili, ker verjamemo, da je pomorska varnost bistven predpogoj za razvoj, za ustvarjanje delovnih mest, za varne trgovske poti in za nadaljni razvoj morskega okolja ter tudi za svetovno upravljanje z oceani, s čimer podpiramo zdravje in varnost morskega okolja. E, kot je pravkar omenil moj dobri prijatelj Joao, je Evropska unija številnim državam pomagala pri boju proti nezakonitemu ribolovu na njihovem ozemlju, da bi tako izboljšali upravljanje z morji in oceani na njihovem področju. Prav tako se borimo, da bi očistili plastiko in mikroplastiko eh, iz mori, pri čemer sodelujemo z različnimi državami, recimo Zvezo ASEAN in z jugovzhodnimi azijskimi državami. Eh, omenjeno je že bilo, da se borimo za zaščito Arktike in Antarktike. Prav tako smo vodili na področju znanstvenih raziskav v oceanih in eh, veliko vlagamo v mednarodno sodelovanje za raziskave na področju oceanov. Pričemer moramo, moramo omeniti tudi satelitske podatke in program Kopernikus. Borimo se za to, da bi morja postala varna tako v Evropski uniji in izven njenih meja, ter da bodo bistvene pomorske poti uh, iz Atlantika v azijsko regijo zares varne. Podpiramo globalno zavezoče instrumente v okviru Združenih narodov, pa tudi izvajanje uh, pomorskega prava eh, s pomočjo ukrepov za zagotavljanje zaupanja. Vse te pobude so del našega odziva na agendo 2030, ki so jo pripravili Združeni narodi. V okviru ciljev trajnostnega razvoja imamo seveda cilj številka 14, ki je posvečen zaščiti in trajnostni uporabi oceanov, mori in morskih virov. Ampak vsi cilji trajnostnega razvoja so med sebojno povezani in dosežek pri cilju številka 14 lahko dosežemo le, če bomo dosegli napredek pri vseh drugih. In cilj številka 14 lahko zagotovi velik prispevek pri doseganju drugih ciljev. Ko se borimo za varstvo morja in oceanov, pa moramo biti še ambicioznejši. Pripravljeni smo, da se odzovemo na globalne izzive in ne bojimo se kolektivne odgovornosti. Gre za življenje v oceanih in za življenje oceanov. Gre za življenje ljudi, skupnosti, ki bivajo poleg oceana in živijo skupaj z oceanom. Gre za dolgotrajno, trajnostno zdravje našega planeta, ki je tesno povezano z zdravjem morskega okolja. In v tem duhu se že veselim vaših pripomb in predlogov, ker se ti cili lahko dosežejo le, če bomo delali kolektivno v družbi in v sodelovanju z drugimi partnerji. Hvala lepa. Hvala, Kristjan. Zdaj pa bi dal besedo poslancem in poslankam Evropskega parlamenta. Kolegi, lahko govorite največ tri minute. Vem, da to ni veliko, ampak na voljo imate samo tri minute. Najprej Jose Inacio Faria. Gracias, presidente. Gabriel Mato. Uh, I wish firstly to... Hvala lepa. Za začetek bi pozdravil mojega najljubšega komisarja, tamle stoji Carmenu Vela. Hvala za vse delo, ki ste ga opravili in ga opravljate za ohranjanje naših oceanov. Poleg tega bi rad pozdravil tudi svojo drago kolegico Gezine Meissner, tamle sedi. In še ne nazadnje, preden pozabim, še moj prijatelj Ricardo Sanč. Pa še Joao Machado, ki je spregovoril prejle. Res sem vesel, da so vsi ti gostje z nami. Portugalska ima namreč dolgo pomorsko tradicijo. In res sem vesel, ko vidim toliko dobrih ljudi v komisiji in parlamentu, ki delajo na tem področju. Gospe in gospodje, Evropska unija se je zavezala k temu, da bo trajnostno upravljala z morskimi viri kot del agende 2030 Združenih narodov in v okviru cilja trajnostnega razvoja številka 14 po poročilu o mednarodnem upravljanju z oceani, Uh, ko sem bil sam poročevalec za to in še delo na nekaj zakonodajnih aktih, bi rad omenil par glavnih elementov tega dela. Modra rast s trajnostnimi veri, varstvo okolja in podnebna diplomacija. Ko govorimo o trajnostnem upravljanju z veri na oceane, nedvomno vpliva na človeška dejavnost, kot je recimo prekomerno izkoriščanje živih virov. Zaradi takšnega pritiska na ribje stale že potrebujemo tako več nadzora kot ulaganj, ampak potrebujemo tudi uh, ribištvo, ki ga ne bo vodil le pohleb. Če želimo, da bo ocean še naprej zagotavljal hrano za evropejce, moramo pomisliti tudi na to. Prav tako je treba vlagati v akvakulturo. Uh, in pri tem se moramo osloniti na najboljše prakse. Poleg tega bi izpostavil še posledice Brexita. E, izgubili bomo del atlantskih voda. In treba je paziti, da se ne bo pritisk na ribje stale že povečal drugod. Sicer bi rad izpostavil druge vidike modre rasti, ampak izpostaviti moram tudi uh, energijo in vlaganja v napredne tehnologije je treba povečati. Tako, da bomo ustvarili tudi nove poslovne priložnosti v okviru modrega gospodarstva. Potencial veterne energije in oceanov v Evropi bi lahko preprečil, da se 136 ton oglika uh, izpustilo v ozračje v Evropski uniji. Nekatere države članice še vedno menijo, da izkoriščanje morskih virov ne prispeva k podnebnim spremembam. Ampak večkrat smo jasno povedali, da želimo zagotoviti nizkooglično gospodarstvo in da mora Evropska unija sodelovati z mednarodnimi partnerji, da bomo dosegli prehod, da ne bo prihajalo do offshore eh, rudarjenja in da bomo zagotovili nizkooglično gospodarstvo. Oceanom še vedno grozijo tveganja, če ljudje ne bomo previdni. Preveč hranil se izpušča v vodo, eh, prav tako se onesnažuje z nafto. V morju pa se znajdejo tudi farmacevtski ostanki in endokrini motilci. Paziti je treba tudi na odpadke v morju. Vse to povzroča ne le okoljsko, temveč tudi gospodarsko škodo. Zdaj imamo novo uredbo, s katero skušamo omejiti uporabo pl plastiko za enkratno uporabo. Sicer bi lahko bili bolj ambiciozni, ampak upam, da bomo s tem sporožili spremembe v ravnanju potrošnikov, da se bodo ti izbirali bolj osveščeno. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Drugače pa moramo čim, pobrati več odpadkov iz mori, kot smo jih doslej. Vse to vpliva tudi na podnebje in kakovost zraka zaradi emisij CO2, ampak potem so tu še emisij, druge emisije, dušikovi oksidi uh, in tako naprej. Dejavnosti na morju onesnažujejo tudi zaradi goriva in hrupa in to vpliva na življenje v morju, od planktona do velikih sesalcev. In zato potrebujemo bolj sodoben ladijski sektor, ki bo odpravil te pomankljivosti. Še za konec rad bi povdaril pomen Evropske unije in njene podnebne diplomacije. Ekskluzivne ekonomske cone držav članic eh, obsegajo 25,6 milijonov kvadratnih kilometrov in to predstavlja največje pomorsko območje na vsem svetu. Tako da moramo prevzeti vodilno ulogo, da se bo zagotovilo ambiciozno upravljanje z oceani. To pomeni, da sprožimo spremembe in da prevzamemo vodilno ulogo v okviru mednarodnih agencij in v okviru Združenih narodov. In še za konec Arktika podnebne spremembe so povezale Severni Pacifik in Severni Atlantik. Arktika je za naš planet zelo pomembna, zato moramo preprečiti, da bi prišlo do okoljske katastrofe v tem področju. Lahko bi se tam prevažala nafta in plin in uh, eh, ladje na jedrski pogon. Kot rečeno, naš modri planet je čudovit, ampak podnebne spremembe so tu in vsekakor se moramo proti njim ustrezno boriti. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Ulrike Rodus. Tri minute, prosim. Ne vem sicer, ali vam bo uspelo, ampak eh, to še enkrat ponavljam. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi gostje, drage kolegice in kolegi. Svetovna morja ne poznajo meja. Silijo nas k odprtemu duhu, ne silijo pa nas k temu, da razmišljamo o tem, da bi gradili zidove. To je zame že vrednota sama po sebi. Politični ukrepi na področju mori segajo od ribolova do rodarjenja pod gladino in tako naprej. To terja meddisciplinarno sodelovanje in to gotovo ne samo na nacionalni ravni. Zakaj mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo na področju mednarodne pomorske politike? Odgovor je preprost. Evropska unija po vsem svetu predstavlja največje morsko območje. Biotska raznovrstnost v morju je vse šibkejša. Ogrožajo jo odpadki na morju, to slabi morske sisteme in s tem je odpornost mori vse slabša. V zadnjih mesecih so odpadki na morjih politično prišli v ospredje, enako se je zgodilo v medijih, še sreča. Na enem izmed potovanj v okviru delegacije sem videla, kako se je škatlica za bombonjero dobesedno zažrla v ribo. Koliko mikrodelcev se skriva v ribah, eh, tega raje sploh ne pomislim. Mislim, da nam ob tem vsem obtiči slina v grlu. Pred vrati doma v Šlezvi Holštajnu si lahko tudi ogledam kaj pomenijo oziroma koliko je emisij iz pomorskega prometa. V okviru skupnega spor sporočila za mednarodno pomorsko politiko sta se komisija in visoka predstavnica Evropske unije zavezali k temu, da, bosta, da bomo ukrepali na mednarodni ravni v imenu Evropske unije. To naj bi se dogajalo tudi v okviru skupine G7 in regionalnih konvencij za morja. Je pa ta problematika nedvomno globalne narave, zato potrebujemo mednarodno usklajevanje. Tudi, če imamo razvojne cilje Združenih narodov, ukrepanje prizadevanja v okviru G20, G7, OSPAR, HELKOM, Barcelonske konvencije in tako naprej, obstaja ogromno strategij na nacionalni in regionalni ravni, ampak še vedno potrebujemo več regijski in več sektorski pristop. To lahko zagotovi Evropska unija. Najti moramo tudi boljše odgovore za čiščenje plastičnih odpadkov, ki so že v morju. Vendar pa, kje začeti? Odpadkov je preveč. Številni so premajhni. 94 odstotkov odpadkov je pod površino in v usedlinah na dnu morja. In s tem se ne, proti temu se ne moremo boriti tako preprosto. Preprosto to tudi v prihodnje ne bo. Vendar pa bi si morali vsi tukaj zbrani zastaviti za cilj naslednje: prihodnost našega modrega planeta. To pa pomeni, da je treba z mori upravljati trajnostno, ampak ne vedno samo z novimi zakoni in zakonodajo. Tega imamo že dovolj zakonodajo bi bilo treba ustrezno izvajati, nadzirati izvajanje in tudi nalagati sankcije, tudi če je to boleče. Morja potrebujemo za preživetje. In če bomo ukrepali, bom tudi sama z veseljem sodelovala. Hvala. Hvala. Hvala tudi, da si spoštovala odmerjeni čas. Zdaj pa bomo dali besedo še zainteresiranim stranem in deležnikom. Potem bo sledil še hiter krok vprašanj in odgovorov, tako da boste lahko sodelujoči na konferenci predstavili svoje poglede strokovnjakom. Strokovnjaki lahko govorite največ pet minut. Prvi bo dobil besedo gospod Steve Trent iz fundacije Environmental Justice Foundation. Pet minut, izvolite. Najlepša hvala. Dober dan, gospe in gospodje. Hvala tudi, da ste me danes povabili na to konferenco in hvala tudi za to, da nam boste prisluhnili. Svoj govor bom skrajšal, tako da se bom držal predvidenega časa in se lotil kar srčike same zadeve. Modre utripajoče, srce, modre utripajoče srce našega planeta je v težavah in če se želimo soočiti s temi težavami, moramo izboljšati upravljanje. Troje, eh, glavno je, vidim sam pri tem. Prvič, gotovo bi bila napaka, če ne bi ukrepov, ki jih potrebujemo pri oceanih, povezal z ukrepi, ki jih potrebujemo za varstvo podnebja. Treba je zagotoviti, da se, bodo, da se bo temperatura dvignila za največ ena cela pet stopinje Celzija. Hitro je treba preiti na obnovljive vire energije, treba je odpraviti našo odvisnost od fosilnih goriv in zagotoviti brezoglično gospodarstvo. Če nam ne bo uspelo pri ukrepih za podnebje, nam ne bo uspelo nikjer. Prav tako je treba zaščititi biotsko raznovrstnost in življenje na odprtem morju. Sicer smo uspeli doseči nekaj napredka, ampak manj kot 2 odstotka odprtega morja, kar je dve tretjini vseh oceanov in 25 odstotkov količin, eh, prostornine oceanov, je v tem trenutku zaščitenih. Znanstveniki pa pravijo, da moramo v celoti zaščititi najmanj 30 odstotkov vseh oceanov, če želimo zagotoviti njihovo zdravje. Zato pa potrebujemo Evropsko unijo, parlament, komisijo in države članice in njihovo vodilno ulogo v okviru Združenih narodov pri delu na potencijalni novi pogodbi, če želimo zagotoviti okvir za ekološko reprezentativno mrežo zaščitenih morskih območij. To je priložnost, ki jo dobimo enkrat na generacijo, da postavimo ohranjanje in zares trajnostno uporabo na sam vrh naših prioritet. Prav tako pa je treba v jedro našega dela postaviti transparentnost. Nezakoniti in brezvestni operaterji še naprej izkoriščajo nepreglednost ribiškega sektorja in pogosto se jih ne odkrije. Izvršilnim organom in vsem deležnikom je treba zagotoviti možnost, da bodo razumeli, kdo počne kaj, kje, kako in kdaj preproste, poceni spremembe osnovne arhitekture režimov za upravljanje ribištva so potrebne, tako da zagotovimo transparentnost in boljše upravljanje. Recimo, lahko bi samo objavili ključne informacije o dovoljenih in dejavnostih ribiških plovil. Že to bi imelo takojšen in močan učinek na odkrivanje nezakonitih operaterjev. Prav tako bi bilo to pravzaprav brezplačno lahko bi pripravili tudi dejansko svetovno podatkovno bazo ribiških plovil. To Evropska unija podpira že od samega začetka. Lahko bi tudi poskrbeli za enotne eh, številke za identifikacijo plovil. S tem bi zagotovili marsikaj in tudi to ne bi stalo veliko. Poleg tega pa moramo zagotoviti koordinirane ukrepe, da se odpravijo zastave tistih držav, ki omogočajo, da se plovila izognejo predpisom, nadzoru in sankcijami, s čimer se ogroža okolje, človekove pravice in pomorska varnost. Ampak zato potrebujemo odziv celotne Evropske unije. Ne moremo pustiti neodgovornim državam, da ogrozijo naša prizadevanja. Transparentnost eh, ni nekaj, dvoumnega. Gre za nabor ukrepov, ki jih že imamo na voljo in s katerimi lahko zagotovimo marsikaj. Od svoje ustanovitve se je Evropska unija izkazala za silo, ki se bori za dobro, pogosto na globalni ravni in pri čemer uporablja svojo tržno moč, tako da izboljša naš svet. Sam sem bil priča, kako sta Evropska komisija in parlament prevzela vodilno vlogo na globalni ravni v boju proti nezakonitemu ribolovu. Zdaj potrebujemo enako energijo, vodstvo in vizijo, da bomo v celoti izpolnili ambicije pariškega sporazuma, da bomo dosegli nov sporazum Združenih narodov za odprta morja in da bomo zagotovili transparentnost za to, da izkoreninimo nezakonite dejavnosti, ki spodkopavajo naš trud. Hvala lepa. Thank you very much, Steve. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo nekdanja komisarka iz organizacije The Nature Conservancy, Marija Damanaki. Izvolite. Hvala. Hvala, Gabriel pravkar sem dejala, da se staram in ko se staram, vedno bolj ugotavljam, da lažje govorim, če stojim. Torej, dragi komisar Vela, dragi predsedujoči, dragi poslanci, gospa Majsner, hvala lepo, da ste me povabili sem. Lepo je biti spet tukaj v tej zgradbi. Lepo je videti, da Evropski uniji gre tako dobro. Evropska unija je živa, močna, in živahne, vse tako živahna kot oceani. To me veseli, to me res veseli in upam, da bomo nadaljevali tudi po naslednjih evropskih volitvah. Upam, da bomo v še boljšem položaju. Držim pesti. Povedati želim, da tukaj zastopam veliko okoljsko organizacijo s sedežem v ZDA. Delamo v 70 državah, imenujemo se The Nature Conservancy, sem direktorica enega dela te organizacije, odgovorna sem za 26 držav in potujem po vsem svetu. Brusel sem zapustila pred petimi leti in od takrat sem v bistvu obiskala vse konce sveta povedati, vam želim, da sem zelo ponosna, kajti povsod, kjer se znajdem, vidim, da je Evropska unija vodilna na področju upravljanja oceanov in zaščite oceanov. Vam, zlasti mladim, želim povedati, da moramo biti ponosni na to, kar počnemo. Evropski poslanec me je danes spomnil, da smo zadnjič, ko sem bila tukaj, glasovali o novi ribiški politiki. Ta ribiška politika se zdaj izvaja. Mi torej ukrepamo. Sledila sem mladim. Mladi pravite, storite nekaj. No vse mi počnemo zadeve. Mi smo marsikaj storili in tudi komisar Vela ima prav, ko pravi, da ukrepamo. Zato prihaja do napredka in V prihodnost se oziramo z optimizmom. Evropska unija je tukaj, mi ukrepamo, storiti pa treba še več. Prav gotovo. So oceani ogroženi? Seveda so. In tudi podnebne spremembe so velik izziv. Pomembne spremembe so veliko spremenile. Svet se hitro vrti in spreminja gospod Trent je povedal, da ne bomo izpolnili trajnostnega razvojnega cilja 14, če ne bomo ukrepali tudi na tem področju. Podnebne spremembe so zelo velik izziv, to želim prav gotovo izpostaviti. Pa še to, kar je povedal moj kolega Žuao. Potrebujemo sodelovanje na mednarodni ravni, če želimo uspeti. Evropska unija je vsekakor pomembna, vendar sami ne bomo uspeli. Oceani nimajo meja. Ja? oceani so zelo veliki, tudi za nas, evropejce. Mednarodno sodelovanje je torej ključnega pomena. Če se oziramo v prihodnost, mislim, da moramo imeti pred očmi tri cilje. Tri cilje vam želim posredovati. Na tem lahko delamo skupaj in prepričana sem, da bodo Evropski parlament, komisija in svet to izkoristili prvi cilj je 30-30. Kaj to pomeni? Zaščititi moramo 30 odstotkov oceanov do leta 2030. To bo zelo pomembno, tako za biotsko raznovrstnost, kot tudi za modro gospodarstvo nasploh. Če oceani ne bodo zdravi, ne bomo ribarili, ne bo turizma, ničesar ne bo. Zdrave oceanov je torej zdravje nas, 30-30 je zelo pomemben cilj. Drugi cilj je pogodba o odprtih morjih. Nekdo je to že omenil v okviru OZN, se o tem govori, tudi jaz sem aktivna na tem področju, poznam razprave tam in Evropska unija lahko ima pomembno vlogo. Evropska unija je lahko vodilna in lahko poskrbi, da bomo imeli zelo ambiciozno pogodbo za odprta morja potrebujemo modro gospodarstvo, seveda v vzdržnih pogojih in ustrezne ocene tega, kar se dogaja. In denar. Nekdo je omenil denar. Mislim, da nekdo od mladih. Denar je zelo pomemben. Vse to veste vsi. To ni nič novega. Ampak zašita oceanov nekaj stane. In to zdaj razumem to razumem, zato ker nisem zdaj del teh uh, močnih mehanizmov, ni več javnih sredstev. Kaj je treba torej storiti? Treba je izkoristiti denar, ki je na voljo. Na voljo imamo nove inovativne orodje. Naprimer, z Sešeli smo se dogovorili, da bomo refinancirali njihov dolg, oni pa bodo nekaj storili na področju podnebja. In tudi v Mehki velja enako. Oni bodo obnovili območje okrog Cancuna, koralni greben, obalo in tako naprej, v, izmenja, v zamenjavo eh, pa bodo zavarovalnice ponudile ugodne premije. Potrebujemo inovacije in zelo vesela sem, ko vidim, da je komisar za GD Mare predstavil ekipo za inovacije. To me zelo veseli. Veliko se je spremenilo in to je res nekaj lepega. Gospod Moedas je rekel nekaj o moji prijateljici Silviji L. Ona je iz ZDH, zdaj tam stanujem tudi jaz. In rekla je, da so ljudje v bistvu morska bitja. Jaz sem Grkinja in Platon je v bistvu to povedal še lepše. Platon je rekel, da prihajamo iz morja in da se vračamo v morje ko umremo, gre naš pepel nazaj v morje. Torej. Smo morska bitja, bodimo ponosni na to in mislim, da bi bilo dobro, če bi nekaj storili. Hvala lepa, hvala za povabilo, vesela sem, da sem tukaj. Hvala lepa, Marija. Zdaj pa gospod Arni Martinsens, asistent generalnega direktorja pri FAO. Gospod predsedujoči gospa Majstar. Komisari, komisarke, sedani in pretekli, podparija, ekscelence, gospe in gospodje. Štiri glavna vprašanja moramo obravnavati, če želimo zagotoviti trajnostno preskrbo s hrano. Za vse. Ta štiri vprašanja so predvsem pod vplivom štirih glavnih dejavnikov. Prvi je rast prebivalstva. In kot vsi vemo, se bomo leta 2050 imeli skoraj 10 milijard ljudi na svetu. Druga stvar so podnebne spremembe. Vsi vemo, kakšen pomen in kakšne dramatične učinke imajo lahko na naše skupnosti in na našo družbo. Tretjič, biotska raznolikost, kar je nekoliko bolj obskurna tema, ampak vseeno, ko mislimo in razmišljamo o prihodnosti, je to izjemno pomembno vprašanje. In četrta, četrti dejavnik je onesnaženje. Najbolj očitna stvar je seveda plastika in večina je prihaja iz skupnega. Kakšnih 10 odstotkov izhaja iz dejavnosti na oceanih, na mori, zaradi zavrženega ribolovnega orodja. In zdaj želimo obravnavati tudi to vprašanje. Ta štiri glavna vprašanja imajo štiri skupne teme. Eno so socialno-gospodarska vprašanja. Tu govorimo o pravicah, ki izhajajo iz človekovih pravic in zlasti imamo v mislih pravice skupnosti, vprašanja enakosti spolov. Polovica prebivalstva, ki je vključeno v sektor ribištva, so ženske in tukaj imamo v mislih tudi zaposlovanje mladih, kar je izjemno pomembno vprašanje. Nekoliko bolj nepoznana stvar pa je element kakovosti v statistiki in na podlagi tega sprejemamo naše odločitve. In še tretja stvar, to je varnost preskrbe s hrano in varna hrana, ki se kaže v številnih obrazih in pojavnih oblikah, naprimer odpornost na antibiotike. In narobe bi bilo, če ne bi omenil še četrte stvari. In sicer ta vključuje vse prejšnje tri, tri vprašanja sicer gre za razlike med razvitimi državami in državami v razvoju. Štiri glavna vprašanja so povezana z odprtim morjem, zlasti z ribolovom, ki ni urejen z zakonodajo. To je največji delež globalnega ribolova. In to je odprta rana. Če je ne bomo rešili, ne bomo rešili tudi drugih vprašanj. Smo na dobri poti. Imamo globalni rekord, kot je bilo omenjeno malo prej, in imamo sporazum na tem področju. To je omenil tudi predstavnik službe za zunanje delovanje. In vse to ob podpori Evropske unije v zadnjih letih in tudi posameznih držav, kot je Švedska. Pomembno vlogo pri reševanju tega problema igrajo regionalne organizacije. Te bi morale igrati bolj aktivno vlogo, vendar jih le malo igra to vlogo in to se mora spremeniti. Druga stvar so izključne ekonomske cone. Te so v pristojnosti suverenih držav. V zadnjih 25 letih smo dosegli nekaj napredka, zlasti na južni polobli oziroma na severni polobli se popravlja govornik. Na južni polobli pa še nismo uspeli narediti tega. Delno zaradi tega, ker so se ribolovne zmogljivosti premaknile z severa na jug razmere staleži se ne izboljšujejo. Se tudi ne poslabšujejo, vendar ne moremo živeti s tem, da vemo, da je ena tretjina staležev stvar prekomernega ribolova ali prelova. To moramo popraviti. In zato potrebujemo vire in sredstva. Tretje vprašanje je bolj kompleksno. To je vprašanje naših obaljnih skupnosti, Mal, majhni priobaljni ribolov. 95 odstotkov ljudi, ki se ukvarja z ribolovom, živi na obal, obalah. Skoraj polovica svetovnega ulova se opravi v razvitem svetu druga polovica v državah v razvoju. In s tem se ukvarja 95 odstotkov vseh ljudi. Zato moramo najti nove rešitve za ta območja. Zato potrebujemo podporo od organizacij, kot je Evropska unija. Četrto vprašanje je povezano s povečanjem dobave oziroma porabe za, prihodno, za prihodnost. In dobavo lahko zagotovimo iz akvakulture. Akvakultura ima manjši odtis kot ostale dejavnosti. In če imamo to v mislih, moramo oblikovati sisteme, ki bodo manj vplivali na okolje, kot naprimer ribolov danes. Hvala lepa. Much, finally, the... Hvala lepa. Zdaj pa gospod Paskale Legora Deseo iz Konatreko. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti il Parlamento europeo. Hvala vsem v Evropskem parlamentu. Veliko čast mi je, da sem lahko danes z vami tukaj. Jaz sem predsednik podjetja Konateko v pristanišču Neapel v sredozemskem podjetju za plovbo oziroma tovorni promet po morju. Pri nas se zbiramo in sodelujemo vsi akteri na področju logistike in transporta. Kon transporto je del podjetja oziroma združenja v Italiji, ki, že, ki se zdaj že dolgo časa osredotoča na zaščito in varovanje okolja in za razvoj modrega gospodarstva. To je globalno gospodarstvo, globalna ekonomija s ciljem zagotoviti trajnostno gospodarstvo po vsem svetu. Seveda moramo v ta namen zmanjšati količino odpadkov, to je izjemnega pomena. Želimo tudi zagotoviti, da spretnosti in znanja razvijamo v povezavi z modrim gospodarstvom. Naši sistemi, naše industrije oziroma sektorje moramo narediti bolj okolju prijazne. Pri tem pa se soočamo s številnimi izzivi. Dosegamo napredek, naprimer do leta 2020 bomo znižali odstotno vrednost žvepla v gorivu za ladje kar pomeni, da bo to zmanjšanje z 3,5 na 0,5 odstotka, kar je velik napredek v primerjavi s preteklostjo. Uvedli smo nekaj ukrepov, ki zmanjšujejo vpliv na okolje. In na to se moramo osredotočiti, saj je bilo premalo vlaganja v čiste tehnologije v tem sektorju. To pa zdaj pridobiva vedno večji pomen. Eden od primerov so naprimer pomorske politike za izboljšanje učinkovitosti energije, ki se oziroma energentov, ki se uporabljajo v gorivih, naprimer v tekočinjeni zemeljski plin. Zelo pomembno je, da bistveno znižamo oziroma zmanjšamo količino odpadkov v naših pristaniščih. Naj podam en primer iz našega podjetja, ki izhaja iz MSC. Želimo zagotoviti, da stroje, ki jih pridobimo, manj vplivajo na okolje. Ti stroji dobro izkoristijo odpadke naprimer organski odpadki z ladi, so bolj trajnostne narave. Za 90 odstotkov smo uspeli znižati količino teh odpadkov zaradi ciklusa regeneracije, ki ga uporabljamo. In na koncu dobimo proizvod, ki se lahko uporablja kot kompost ali kot gnojilo. To je eden od primerov, ki lahko služi za zgled. Še naprej moramo pošiljati sporočilo javnosti, da je to primer, da je to vzgled, ki ga lahko uporabijo tudi druge, druga podjetja. Politike, instituciji morajo slediti dvojnemu pristopu, naprimer elektrificirano ključi. Omenjeni so bili tudi učinki uporabe utekočinjenega zemeljskega plina. Vemo, da obstaja nekaj zaostankov, da nekatera podjetja ne upoštevajo teh načel, vendar ni nikoli prepozno. Poleg tega je pomembno, da zagotovimo tudi spodbude če nekdo uvaja dobre ukrepe, moramo to tudi nad, nagraditi. Treba je tudi zagotoviti, da je to deležno ustrezne pozornosti. V moji državi smo zdaj priča zgodovinskemu dogodku. In zaradi tega moramo biti pozorni pri pobudi Belt v povezavi s Kitajsko. Spremljati moramo, kaj se dogaja na Kitajskem in zagotoviti, da bo kakovost naših proizvodov ohranjena. Tuja podjetja lahko sicer pridobijo našo tehnologijo, ampak nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo s kakovostjo, ki jo je treba vedno ohraniti na visoki ravni. Osredotočiti se moramo na svojo tehnologijo. Včasih so tehnologije v drugih delih sveta bolj napredne in tudi to moramo spremljati po drugi strani pa lahko pride do destabilizacije finančnih trgov. Tisto, kar želimo doseči, je, da bi sklenili 120 bilateralnih sporazumov, zato da bi zagotovili napredek na tem področju. Nekatere države, kot so naprimer Grčija, so podpisale pogud, pogodbe oziroma sporazume s Kitajsko, ampak verjetno ne bodo zaradi tega nič na boljšem. Govorim o mega projektih, ki so bili že omenjeni danes, tudi na silnati poti. Tudi v pristanišču Pireju upoštevajo ta sporazum, ampak ne vem, ali imamo dejansko korist od tega projekta One Belt, One Road, en pas, ena cesta. Zagotoviti moramo, da bomo pri tem upoštevali ne le tehnologijo, ampak tudi politiko. Ne moramo imeti ene sile, ki tukaj prevlada. Nekatere države, kot so Pakistan, Sierra Leone, Malezija in druge so ukinjale svoje zaveze glede na prejšnje sporazume. Se jih skrbi, kaj se bo, kaj se bo zgodilo. Včasih so celo obrnili hrbet eh, svilnati poti. včasih nam manjka moči in politične sile za to. Hvala. Najlepša hvala vsem za prispevke. Sedaj bomo odprli kratko razpravo, čas imamo malo za vprašanje odgovore, kar pomeni, da sem zelo slab predsedujoči, ker nisem omejeval časa. Vseeno bomo imeli kratek sklop za vprašanje in odgovore. Kdor eh, želi zastaviti vprašanje, naj dvigne roko, počakati mora na to, da pride na vrsto. Prosim vas, zastavljate kratka vprašanja, ne da tukaj predstavljate svoje stališče. Najprej povejte, prosim, svoje ime, povejte, kdo ste, odkot prihajate in komu je namenjeno vprašanje. Giuseppe Schionti je prvi. Hvala, predsedujoči, in pozdravljeni vsi udeleženci, zlasti mladi. Hvali, hvala tudi organiza, organizatorjem. Jaz sem profesor inženiringa. Jaz mislim, da bi morali imeti tudi alternative um, hrane, rib in iz mesa. To bi morali dati na trg. Poročilo Združenih narodov glede stanja našega okolja kaže, da so rezultati zaskrbljujoči za vse. Rezultati kažejo, da smo na napačni poti, ko gre za zaščito naših oceanov, da gre za kontaminacijo s plastiko, ki je ne moremo več obrniti v naš prid. Ljudje, naši generaciji, ki živimo danes v Evropski uniji, smo pred velikim izzivom in priložnostjo. Smo lahko zadovoljni, da se nas bodo spomnili na nas kot na prvo generacijo, ki je obrnila trend podnebnih sprememb. Zdaj moramo delovati. Evropska unija mora delovati hitro, preden pride do 10 milijard ljudi na svetu, zato da bomo lahko izkoriščali vire, ki nam jih ponujajo ocean. Potrebujemo kreativnost in moč, da pridejo te pobude na naš trg. Ali menite, da bo Evropska unija svetovni glavni akter pri čiščenju naših oceanov? Mi menimo, da to lahko naredimo. Delujmo danes, začnimo že danes. Hvala. Najlepša hvala. Najprej bomo zbrali nekaj vprašanj. 115, prosim, imate besedo, ker ne poznam vašega imena. Odlična konferenca, ampak ali imamo kakšne težke, težke vprašanja ali na, delamo kaj na področju kisika? Mi kar predvidevamo, da bodo oceani zagotovili dovolj kisika in temu ne posvečamo dovolj pozornosti. Hvala.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 danski ribiči so bili zelo prizadeti zaradi sproščanja določenih zakopanih strupov pod morem. Številni so bili ranjeni tudi zaradi toksične snovi riparit. Na finskem pa je prišlo do več deset primerov izpustov na segmentu Nord Stream 2. Prav tako je bilo odkritih veliko toksičnih izpustov v Jadranskem morju. Treba je odstranjevati tudi zakopano orože v morjih. To, kar je v Združenih državah in pa drugod, pač ni naša stvar, oni se bodo ukvarjali s tem, ampak Evropska unija mora pohiteti, če nočemo imeti preveč težav v Moskvi je neki inštitut opravil študijo, na osnovi katerega ugotovil, da bo življenje v Baltskem morju izumrlo v času 10 do 30 let. Mislim, da mora Evropska unija poiskati čim prej rešitev. Kitajci bi prav tako lahko to storili, morda tudi kakšno ameriško podjetje. Ta, ta. Najlepša hvala. Sedaj je čas za odgovore na ta tri vprašanja. Prosim vas še enkrat, da zastavite kratko vprašanje, ne da tukaj predstavljate svoje stališča. Izvolite. Eh, hvala, Gabriel. Najprej prvo vprašanje, ki je bilo izpostavljeno. Ja, na komisiji že v okviru obzorja 2020 delamo na tem v zvezi z raziskavami v oceanih. In lahko vam povem, da kot je bilo povedano v vodoma, v novem obzorju Evropa pove, se povečuje proračun na predlog komisije. Namen tega je, da obravnavamo emisije v oceanih. zahvaljujoč političnemu vodstvu, komisarju Veli in drugim, ki so tudi tukaj v dvorani in vam lahko povedo nekaj več o tem. Prvič bomo torej imeli raziskovalni program, ki se po vsem svetu priznava kot eden večjih programov, tako da imamo posebno misijo, posebno poslanstvo. Hvala lepa, še kakšna pripomba? Euh, je voudrais parler au monsieur qui a parlé là-bas. Imam pripombo za tistega gospoda na stočku 248. Govorili ste o toksičnih snoveh v oceanih, ampak v oceanih in morjih je še veliko več kot to. Tam lahko najdemo tudi jedrske ostanke, naprimer. V moji državi na Portugalskem smo začeli odkrivati bidone z toksičnimi snovmi, ki so prišli iz jedrske elektrarne. Tudi o tem je treba govoriti, sam sem večkrat na to opozoril parlament. To je velika problematika. Ne gre le za toksične snovi in municijo, ampak tudi na evropski strani se soočamo z velikimi težavami, tudi z jedrskimi ostanki. Mislim, da če tega ne bomo zastavili na tej točki, potem nas ne čaka lepa prihodnost. Gospa Marija Damanaki. Hvala. Želim samo reči, da ima gospod prav. Nimamo dovolj znanstvenih dokazov in ocen, ki bi lahko povezale podnebne spremembe z globokimi morji. Seveda to vpliva na mangrove, na korale, ampak nimamo dovolj znanstvenih dokazov glede tega, kako je odprto morje oziroma globoko morje prizadeto zaradi podnebnih sprememb. Če bi jih imeli, bi imeli dobro podlago in dobre argumente za pogodbo o odprtem morju kot je omenil Žoal. Hvala. Hvala lepa. Rodus, Najlepša hvala. Rada bi omenila strupene snovi. Prihajam iz eh, regije Šlezvik-Holstein v regionalnem. Um, parlamentu o tem veliko razpravljamo od takrat, ko sem stopila v politiko. Kot vidite po mojih sivih laseh je od tega že dolgo. Spoznala sem, da za to ni nobenih finančnih sredstev, ne glede na to, koliko kako velik je in obsežen je problem, vedno znova trdijo, da denarja ni. Zato se veselim vsakega protesta posebej, ki povdarja, da zato potrebujemo finančna sredstva ne moremo sprejemati prave zakonodaje na področju ribištva, če ribarili več ne bomo zaradi strupenih snovi. Hvala lepa, se upravičujem, ampak nimamo več časa za vprašanja in odgovore, tako da dajem besedo našim panelistom. Oziroma zaključujem to drugo panelno razpravo. Hvala vsem za razumevanje in za sodelovanje. Hvala.